No, niti ne, ampak ravno zato moramo spremeniti svojo politiko, tako da bomo lahko naredili več za prodemokratične sile v teh državah. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Sokol. Ne, se upravičujem, pravi predsedujoča, gospod Halicki je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoča, visoka predstavnica. Ja, vzhodno partnerstvo vsekakor eh, prinaša uspeh, določene vlade pa se, se vedno soočajo s težavami, eh, nekatere se pretvarjajo, da izvajo reforme, vendar pa to ne sme stati na poti tesnemu sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, s podjetniki in s tistimi, ki želijo spremembe v svojih državah. Prihajam iz družine, ki je bila globoko razdvojena, razdelila nas je vojna in nekatere nekateri moji sorodniki so dejansko državljani teh držav in šele pred eh, nedavnim smo se lahko po zaslugi eh, brezvizumskega režima eh, lahko svobodno eh, srečali. Odnosi med posamezniki, Erasmus, plus, stiki med ljudmi, to je tisto, kar prinaša spremembe v družbi. Ne smemo biti indiferentni za kritike, eh, vendar pa imamo opravka s tremi državami, eh, za katere moramo svojo strategijo prilagoditi. Te države si zaslužijo več, ker se ozirajo proti nam in pri nas vidijo upanje za boljšo prihodnost, računajo na nas. In to kljub težavam, ki jih imamo, Torej, kljub vsem težavam, eh, ne smemo prepustiti teh držav samim sebi. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Džil. Gospa predsedujoča, eh, visoka predstavnica, rada bi se vam zahvalila za tesno sodelovanje v zadnjih petih letih. Ponekod smo zmagali, drugot ne, ampak res vam želim vse najboljše pri vaših eh, prihodnjih prizadevanjih. Vedno več Eh, skrbi imamo, kar zadeva našo soseščino. Signali, ki prihajajo iz Čišnava, eh, dajo eh, zaskrbljujoče sporočilo o korakih nazaj na področju demokracije in pravne države. Nekdo je dejal, da je komisija naivna in da je pomagala izpogajati eh, dogovor, ki je pripeljal do koalicije s predsednikom Dordonom, ki je omog potem omogočil prevzem oblasti. Eh, v Gruziji ljudje pozivajo, pozivajo k bolj demokratičnemu in pravičnemu volilnemu sistemu, eh, na drugi strani pa jim stoji policija, ki proti njim uporablja sozilec in gumijaste naboje. V Bakuju je pred nedavnim eh, prišlo do aretacije enega od protestantov, ki je bil uh, kruto močen strani policije. Očitno eh, določeni avtoritarni voditelji poskušajo si podrediti ranljive demokracije in naša mehka politika v tej regiji očitno ne prinaša rezultatov, ki si jih želimo. Zato me zanima, kakšen nasvet bi dali svojemu nasledniku, kakšno novo strategijo naj oblikuje. Najlepša hvala. Gospod Basescu. Bi vam želel zastaviti vprašanje na podlagi modrega kartona. Sprejemate vprašanje, gospa Gil? Ne sprejmete vprašanja, dobro. Potem pa dobi besedo gospod Geta v imenu Renew. Uh, mikrofon zagovornika. Deluje? Dobro. Šlo je za dolžnost in nujnost. Uh, kot je Evropska unija pomagala državam Srednje Evrope, je omogočila podporo tudi vzhodnim državam nove soseščine. Te države imajo svoje šibkosti, eh, beležili smo določene uspehe, ampak zdaj so pred nami novi eh, izzivi. Nismo želeli eh, v tej soseščini videti Rusije ali vseh težav, ki jih povzroča. Eh, in zato smo si prizadevali za eh, nove sporazume, ki bi jih države podpisale z nami na mesto z Rusijo. Ampak eh, usoda teh držav je bila na določeni točki zelo negotova. Ne smemo pa spregledati dejstva, da je Rusija ena od največjih držav, ki predstavlja drugo polovico njihove soseščine, ampak da je vpliv te države še vedno velik. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Tomašič. Hvala, gospod predsedujoča. Evropska unija že dolga leta razvija dobre odnose z neposrednimi sosedami. Pomen in um, skriti potencial takšnega pristopa, pristopa sta bila vidna v času migracijske krize. Boljši odnosi s sosedami in močnejši politično-trgovinski odnosi z njimi sta lahko garancija za večjo odpornost na podobne krize. Na našem vzhodu je nekaj držav, s katerimi v okviru vzhodnega partnerstva razvijamo dobre odnose. Ampak še precej časa bo preteklo, preden jim bomo lahko rekli stabilni partnerji. Nekatere od teh držav so še vedno v vojni, spet druge pa so sredi boleče tranzicije. Vse te države so za nas izjemno pomembne v kontekstu našega odnosa do Rusije. V evropskem interesu mora biti, da se te države razvijajo popolnoma funkcionalne demokracije z razvito vladavino prava in prostim trgom. Takšne partnerje potrebujemo in zato se splača vanje tudi vlagati. Hvala. Eh, eh, gospod Tomašič, gospod Sokol vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete to vprašanje. Gospod Sokol, izvolite, 30 sekund imate. Hvala. Gospa Tomašič, zelo eh, vesel sem, da, če sem vas pravilno razumel, hvalite evropsko zunanjo politiko, da hvalite tako skupne rešitve kot naše skupne cilje. Ampak kljub temu me zanima, ali menite, da je treba na področju zunanje politike krepiti pristojnosti Evropske unije, eh, da bi ta zunanja politika bila še bolj močna, sploh v odnosu do teh držav, ki ste jih sami omenili. Gospa Tomašič, izvolite, 30 sekund imate. Hvala lepa. Seveda menim, da bi morali ukrepiti našo, naš položaj, ampak ob sodelovanju s vsemi državami članicami. Torej, ne da samo Bruselj odloča, kaj se bo dogajalo, ampak da lahko vse države članice same odločajo, so odločajo, kar se bo dogajalo. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Basesko v imenu LS. Gospod Basesko, izvolite. Hvala, gospa eh, predsedujoča dve državi v okviru vzhodnega partnerstva bi izpostavil Ukrajino in pa Moldavijo. Ukrajina je država, ki od ki je na velikem udaru strani Rusije. Torej gre za državljansko vojno, Rusija si je priključila krimski polotok, na vzhodu države prihaja do konfliktov, zdaj pa Rusija še blokira črnomorska pristanišča. Zakaj je do tega prišlo? Zato, ker eh, Rusija ne more sprejeti, da se te države želijo približati Evropski uniji. Rešitev za Ukrajino, za integriteto Ukrajine je, da to državo podpremo in sicer z eh, evropskimi strokovnjaki, ki morajo izpostaviti eh, pomankljivosti Štajnmarjevega načrta, ker ti brez tega bomo eh, dopustili, eh, da Rusija zavzame še vzhod Ukrajine in potem bo prišlo do podobnih postopkov, kot pa naprimer v Južnji Oseti, v Abhaziji in na Krimu. To je ruski modus operandi. Zdaj pa Moldavija. Nažalost, je gospa Maja Sandu prišla v situacijo, eh, kjer je izgubila podporo vlade. Ampak v Moldaviji obstaja paradoks, obstaja opozicija, kjer sta dve proevropski stranki, potem pa še manjšinska vlada pod eh, vplivom uh, rusofila Dondona. Evropa mora zato enostavno zahtevati od uh, vodi opozicije, torej od večine v parlamentu, da ti dve stranki izpolnita eh, svojo obvezo do Moldavije, da prevzameta oblast in da državo popeljeta proti Evropi. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Vitanov v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa visoka predstavnica, politika Evropske unije do vzhodnih partnerjev je hkrati izjemno pomembna, hkrati pa tudi zelo zapostavljena zaradi same problematike, mm, ki je povezana s temi državami in tudi zaradi njihovega odnosa z Evropsko unijo. Vedno bolj pogosto se omenja zgolj njihove vire, njihove surovine in pa njihov pomen za evropske trge, ne pa toliko njihovega geopolitičnega pomena. Hkrati pa v tej eh, regiji poteka tudi tekma med Evropo in pa Eurazijo. Treba je storiti dvoje, treba je pregledati dosedane dosežke na področju sodelovanja s temi državami in pa drugič, treba je uh, izpostaviti večje, uh, večjo mero sodelovanja in pa pripravljenosti na sodelovanje s temi državami ter tudi nove prioritete glede te regije. Če tega ne bo, potem bomo uh, tvegali, da se te države podajo v naročje nekoga drugega in potem tudi uh, Eh, sodijo v njihovo vplivno cono. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine Renew, dobi besedo gospa Strogarijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Neposredno sporočilo odstopa proevropske vlade eh, v Kišinjev, odstop Maja Sande in pa prevzem vlade strani gospoda Dondona ki sledi eh, proruskim oligarhom, ali pa naprimer sprememba pristopa v gruzijskem parlamentu, kjer je šlo zdaj za popoln eh, salto mortale, sta dva pristopa, ki zapirata tema državama vrata v Evropo. Kdo je pristojen za to? Kdo bo eh, ljudem v teh dveh državah povedal, kdo je kriv za eh, odmikanje od Evrope? Eh, ti dve države in tudi ostale v soseščini moramo podpreti in njihovim prebivalcem povedati, zakaj je pomembno, da državi in e, oziroma da države in pa njihova politika izpolni vse pogoje, ki jim jih postavljamo. Treba je e, obrniti krmilo in e, se približati Evropi, kajte če ne, bomo spet na nulti točki. Komisija se mora s tem soočiti, pustiti odprta vrata zdaj države in spodbuditi reforme, ki bodo uh, prišle prav za demokracijo in pa tudi pravno državo. Hvala. E Hvala lepa. Besedo dobi gospod Carnecki v imenu EKR. Gospa predsedujoča, eh, gospa visoka, visoka predstavnica, vzhodno partnerstvo je pomemben instrument. Morda smo pred časom več eh, oziroma temu instrumentu pripisovali večjo ulogo, kot pa se je to potem izkazalo v praksi. Ampak vseeno je to nek most na vzhod. Te države lahko razdelimo v tri skupine. Po eni strani gre tu za, zgorne, za vzorne učence, pardon, kot jih je izpostavil gospod Halicki, to so Ukrajina, Gruzija in Moldavija. Uh, Potem gre tu za dve državi, ki sta podpisala sporazume z Rusko federacijo, Armenijo in pa Belarus, pardon, Belorusijo in pa še Azerbajdžan, ki ne sodijo nobeno od teh dveh kategorij. Mislim pa, da moramo mi eh, torej stopiti naproti vsem šestim državam, tudi Armeniji in pa Belorusi. Ne smemo jim obrniti hrbta, kajti če ne, bodo vse te države enostavno zbežale v ruski objem. če eh, neka država želi izkazati neutralnost, potem moramo tudi to spoštovati. K temu vedno pozivam. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zovko, v imenu LS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti gospe predsednici komisije in hkrati visoki predstavnici za vso delo, ki ga je opravila pri spodbujanju evropskega partnerstva in pa drugih stvari v zadnjih letih. Evropsko partnerstvo je res moč, močno orodje za eh, povezovanje teh držav eh, z nami in v odboru AFET ter drugih odborih smo zelo trdo delali, da bi ljudem v teh državah dopovedali, da so evropske vrednote edine. Eh, ki bodo njihove družbe eh, spremenile, jih izboljšale in jih tudi pripeljale bliže k Evropski uniji. Temu se bomo posvečali še naprej. Eh, podprla bi idejo kolega Kobiljusa in da bi tiste države, tiste te države, ki niso na poti, kot si, kot si jo želimo, spodbudili tja. Eh, odpravili smo vizume za te države, mladi lahko zdaj potujejo v Evropo, torej ustvarili smo neka okna optimizma, s katerimi smo nakazali, da eh, obstaja neka perspektiva. Upam, da bo komisija še naprej ostala na tej poti in da bo poskrbela za to, da bo te države naša zaveznica. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Miller dobi besedo v imenu socialista in demokratov. Najlepša hvala. Eh, gospa eh, predsedujoča, spoštovana gospa Mogherinjeva. Izkušnje eh, v zadnjih desetih letih na področju sodelovanja z državami vzhodnega partnerstva kaže, kakšen je pomen tega sodelovanja. Gospod Sikorski, ki je pristojen za to področje, je danes tu z nami, ampak potrebujemo pa nove gabarite za to sodelovanje. To mora biti sodelovanje, ki bo temeljilo na gospodarstvu, na in ki bo poskrbel posledično tudi za politično integracijo teh držav v Evropsko unijo. To je sicer zelo dobro, ampak to hkrati tudi pomeni, da eh, te države ne smejo ostati v nekem, eh, nekih vicah morebitne potencijalne perspektive. To je alternativa in mm, nekako moramo najti ustrezno eh, rešitev, čim prej. Če ne, naše sodelovanje ne bo uspešno. Menim, da potrebuje država vzhodnega partnerstva jasno sporočilo, jasno sporočilo glede njihove prihodnosti in pa tudi položaja Evropske unije. Hvala. Hvala, go Hvala, gospod Sokol, izvolite. Hvala, gospa pod, podpredsednica parlamenta. Gospa Mogherini, uh, slavimo deseto obletnico vzhodnega partnerstva. Uh, eh, Evrazija je področje, kjer se križajo interesi velikih uh, svetovnih igralcev, kjer želi, živi ogromno ljudi eh, in kjer je več kot 75 odstotkov vseh energetskih zalog na svetu. Seveda pa je treba najti ustrezen pristop do, do teh držav. V tem smislu lahko rečemo, da smo nekatere dobre rezultate že dosegli, ampak nažalost eh, potekajo do, tudi določeni obratni procesi v teh državah, demokratični standardi se nižajo in nažalost, tudi spoštovanje človekovih pravic ne gre v pravo smer. Mislim, da moramo poslati tri sporočila tem trem državam, ki jih lahko preblikujemo v tri načelo. Prvič, treba je delovati složno. Ne smemo dovoliti, da posamezni politični interesi določenih držav članic Evropske unije onemogočajo kredibilnost skupne evropske politike do teh držav ti skupni interesi so edin način, kako lahko Evropska unija postane in ostane eh, resen igralec pri tem eh, partnerstvu. Potem treba igrati brez fige v žepu. Treba jasno povedati, kakšni so naši interesi in tudi jasno povedati, da za te države obstaja samo ena perspektiva, to je EU. Prav tako pa je treba do teh držav, eh, napram tem državam, držati obljube, ki jim jih dajemo. Če bomo lagali, če bomo spet, kot sem dejal prej, ravnali s figo v žepu, potem jih bomo izgubili. Seveda bo prišlo tudi do negativnih postopkov, ampak prosim, da se osredotočimo na pozitivne vidike. Tisti, ki morda ni eh, v prvi vrsti eh, zahodno usmerjen, prozahodno usmerjen, eh, še ni izgubljen, čeprav morda nekateri tako mislijo. Treba je ščititi in spodbujati vladavino prava, demokracijo in svobodo. Hvala. Hvala. Naslednja je gospa Benova v imenu skupine SND. Najlepša hvala. Hvala, gospa Mogherini, za vaše delo v zadnjih petih letih, za vsa vaša prizadevanja. Zdaj pa bi eh, rada naslovila to na novo komisijo in pa na države članice. Prosim, bodite odgovorni v prihodnosti. Ne moremo si dovoliti, da ne bi bili pozitivno naravnani do naših sosed. Um, pridružitveni proces eh, s uh, Severno Makedonijo in Albanijo, tukaj je bila narejena velika napaka. Ni bilo pametno, da uh, jima nismo priznali tega statusa. To eh, jo je demotiviralo, prav tako verjetno tudi druge vzhodne partnerice. Hm, potrebujemo stabilno partnerstvo, ker si želimo prizadevati za blaginjo, mir, za eh, stabilnost. Mislim, da je vzhodno partnerstvo tudi velika priložnost, da razširimo evropske ideje in vrednote. Pristopna pogajanja in pa tudi partnerstvo oziroma partnerski sporazum, to sta načina za promocijo naših vrednot. In te države se ozirajo proti Evropi tako, da mislim, da ne bi smeli biti negativno nastrojeni do njih. Hvala. Gospod Duda, v imenu je Les je naslednji. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Następnie chciałbym. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej bi rad izrazil svoje zadovoljstvo nad napredkom držav vzhodnega partnerstva. Nekaj težav je sicer bilo omenjenih. Še posebej Gruzija, Ukrajina in Moldova pa so naredile eh, velik napredek proti evropski integraciji. Mislim, da bi Evropska unija morala poslati tem državam jasen signal, da cenimo njihova prisadevanja. In zato podpiram strategijo um, Trio 2030 torej da se tem državam ponudi dolgoročno podporo za reforme in investicije. To ne bo lahko. Tudi reforme niso lahke, mi na Poljskem to vemo in zato želimo podpreti naše vzhodne sosede. Še posebej bi rad spregovoril o Ukrajini. Čestitam novim oblastem za pogum, ki so ga pokazale. Zdaj uvajajo spremembe, ki eh, so jih eh, evropski partnerji in družba že dolgo pričakovali. Naprimer, boj proti korupciji, potem eh, neodvisnost sodstva, civilna družba, vse to so veliki izzivi. Prav tako decentralizacija, podpora za civilno družbo je tudi ključnega pomena za razvoj ukrajinske demokracije. Rad bi tukaj poudaril, da je zelo pomembno izvajati tudi zelo široka um, pogajanja in posvetovanja uh, tudi s organizacijami civilne družbe. Zelo pomembno je to za to, da, bo, da bodo reforme uh, trajne in da jih bo družba sprejela. Moram povdariti, da je zelo pozitivno, da Ukrajina sodeluje v številnih programih EU, vključno s programom Erasmus. Sam sem se večkrat že srečal z eh, izjemnimi mladimi Ukrajinci in zaradi tega sem tudi zelo optimističen. Hvala. Naslednji je gospod Pospišil iz ELS. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za besedo. Rad bi jasno povedal, da sem zelo vesel eh, tega, da lahko po desetih letih pregledamo naše partnerstvo. To partnerstvo se je eh, začelo med češkim predsedovanjem Evropske unije. Spominjam se tudi razprav znotraj češke vlade, takrat sem bil sam del te vlade in cilj je bil, da se državam med EU in Rusijo eh, pomaga, da se ta prostor zapolni. Pogosto v teh državah eh, vlada veliko ruskega pritiska mislim, da to partnerstvo dosega ta geopolitični cilj. Če bi zapustili to območje, če bi nehali podpirati te države, potem mislim in se bojim, da bi ruski vpliv, ki je že tako in tako velik, eh, posebej v Moldaviji, naprimer, eh, ta pritisk bi postal potem še večji. To so države, katerih narodi želijo živeti v demokratičnih in uspešnih državah in zato moramo podpreti evropske vrednote v teh državah. Mislim, da partnerstvo lahko v celoti ocenimo kot pozitivno, nekaj problemov sicer je, sodelovanje pa moramo še okrepiti in pomembno je, dragi kolegi, da teh šest držav eh, ne eh, izvaja razvoja na enak način, eh, tudi ruski vpliv je različno močan po teh državah in to moramo upoštevati. Zato pa je nujno treba podpreti sodelovanje s temi državami in jih podpirati. Seveda ne bodo takoj vstopile v EU, ampak eh, podporo jim moramo nuditi še naprej. Hvala. Nekaj časa imamo za postopek HDI. Štirje kolegi se želijo javiti k besedi. Eh, s tem bom tudi zaključila seznam govorcev. Gospod Hajsel bo prvi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razvoj na, eh, Balkanu In odločitev eh, sveta, eh, da ne prične pogajanj z, z državami z eh, tega območja, kažejo, da si Evropska unija ne more privoščiti, da bi dobro sosedske odnose postavila na kocko, kaj te V tem primeru bodo njeno mesto zavzele eh, Kitajska, eh, Rusija in eh, Iran. Zato je prav, da Evropska unija krepi svoje odnose z vzhodnim sosedstvom. To je v korist tudi našim državljanom. In politika vzhodnega partnerstva mora temeljiti na diferencijaciji, torej razlikovati moramo med posameznimi državami. Z nekaterimi državami že imamo pridružitvene sporazume, za drugimi dobre trgovinske odnose, ampak poskrbeti moramo za to, da bomo odnose poglobili in da bodo eh, ti v korust vsem eh, državam. Eh, Armenija, Azerbajdžan, Belarus, Belorusija morajo tudi najti mesto v naši politiki in moramo jim pomagati pri reformah, kot so pravosodne reforme. Gospod Voles. Hvala, gospa predsedujoča, gospa Mogherini. Rekli ste, da vzhodno partnerstvo ni proti nikomur. Ali ne boste priznali, da ameriška vključenost in pa evropska vključenost v Ukrajini, da sta proti ruski? Mislim, da to moramo priznati. In če bi se Rusija umešala v Mehiki ali v Kanadi, Eh, potem bi prišlo tudi do težav z ZDA. Evropa bi si morala prizadevati za mir z Rusijo, ne za napetosti. Eh, evropski projekt je eh, nastal na osnovi miru in bolje bi se bilo truditi za mir z Rusijo in vključiti bi morali sosedske države na način, da se jim ne bo treba odločati med Rusijo in pa Evropsko unijo. Mi in pa tudi Rusija zdaj krepi svoje vojaške zmogljivosti, namesto da bi eh, si bolj prizadevali za mirno sodelovanje. Gospa Mogherini, um, nisem se dosti krat strinjal z vami, ampak vseeno vas bom pogrešal na vaši funkciji. Hvala. Zdaj pa eh, predstavnik socialistov in demokratov. Hvala. Mislim, da je vzhodno partnerstvo ena boljših eh, zunanjih politik Evropske unije, ampak eh, veliko dela nas še čaka. Sam prihajam iz Romunije in cenim projekte, ki se izvajo na tem področju. Romunija je tudi lahko dober eh, primer čezmejne pomoči. Prav tako sodelovanja z Moldavijo, lahko imamo različne prakse in podobno za mlade. Um, potem uh, bi bilo dobro za Moldavijo zagotoviti tudi iste tarife gostovanja, ker imajo veliko sorodnikov v Romuniji. Uh, poleg tega eh, ti ljudje ne morejo delati v Evropi. Ljudi moramo postaviti na prvo mesto, tako da bodo spet pridobili zaupanje v evropske vrednote. Mogoče bi lahko z evropskimi skladi financirali uh, tudi uh, um, avtocesto. Mm, ki povezuje romunska eh, mesta. In eh, najpomembneje je ljudi povezovati. Upam, da bodo lahko v naslednjih letih eh, prebivalci Moldavije postali evropski državljani. Hvala. Zdaj pa še kolegica Ward za socialiste in demokrate. Včeraj nas je obiskal Oleg Sencov in prejel je tudi. Uh, nagrado, Saharovo nagrado za lansko leto. On nas je tudi eh, opomnil, kakšno ceno še vedno plačujejo Ukrajinci, ko branijo svojo uh, eh, ozemelsko integriteto. Tam poteka vojna, v naši soseščini poteka uh, vojna, pa jo komaj še omenimo. 13 tisoč ljudi ali pa še več je že umrlo v regiji Donbas. To so ocene Združenih narodov. Nezakonita priključitev. Uh, Krima je eh, eh, velik problem in veseli me, da parlament eh, podpira Ukrajino in da ji bo tudi pomagal pri približevanju Evropski uniji. Sama sem sodelovala v nekem projektu skupaj z Ukrajino, država mi je bila zelo všeč. Ehm, veliko sem se tudi naučila o zgodovini, naprimer o holodomoru, ki je pobil sedem milijonov ljudi. Ukrajincev v preteklosti. Um, to je bila načrtno sprožena lakota um, v preteklosti in mislim, da smo dolžni Ukrajincem podporo. Hvala. Hvala. E, s tem je krog govorcev zaključen, zdaj pa besedo dobi gospa Mogherini za zaključek. Hvala. Mislim, da je ta razprava še enkrat več pokazala, kako pomembno je parlamentarno delo za naša partnerstva. E, to ne velja samo za vzhodne partnerje, ampak tudi za druge partnerje po svetu. Vloga parlamenta je pri tem ključna. Ko pa govorimo specifično o vzhodnem partnerstvu, e, je pomembna parlamentarna dimenzija v šestih, e, teh šestih državah. Pomembno je tudi vaše delo, delo, ki ga izvajate v sodelovanju s socialnimi partnerji, s civilno družbo in tako naprej. Eh, pomembno je to sodelovanje eh, z akteri v vseh šestih državah in dodana vrednost tega sodelovanja je res velika. Eh, zame je to precej nenavadna razprava, zato ker vam ne morem nič obljubiti za prihodnost. To bo v rokah mojega naslednika, ki je vključen v delo naslednje komisije ampak mislim, da smo pot dobro zastavili. Pred desetimi leti se je to začelo, v zadnjih letih smo še poglobili naše partnerstvo na različnih področjih in s šestimi državami na vzhodu zdaj dobro sodelujemo. To partnerstvo bomo v prihodnosti še krepili in upam, da bomo lahko še naprej računali na vašo popolno podporo. Sama sem bila deležna te časti. Eh, večkrat sem poslušala vaše nasvete, jih upoštevala in vas vključila v svoje delo. Številni ste mi za to tudi zahvalili. Jaz pa se bi rada zahvalila vam. Mislim, da smo pokazali to, da se mogoče nismo vedno eh, strinjali, ampak da smo vedno prišli potem do nekega eh, dogovora. Sodelovali smo in si prizadevali za iste cilje. Eh, mislim, da smo predvsem pri vzhodnem partnerstvu dokazali, da parlament, komisija in svet lahko delujejo enotno in da lahko tudi presežejo določene težave, ki so še pred nami. Zahvaljujem se vam za pet let podpore pri tem dosjeju. Eh, upam, da bomo ostali v stikih, ampak eh, kot sem povedala že prejšnjemu predsedujočemu, Bom eh, tukaj še cel ta večer in tudi jutri, tako da eh, nismo še čisto končali. Hvala. S tem zaključujemo razpravo o razvoju dogodkov v zvezi z vzhodnim partnerstvom. Hvala vsem za sodelovanje. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Izraelu in Palestini, vključno z naselbinami. Spet dobite besedo, gospa Mogherini, izvolite. Hvala. No, naj z vami delim oseben spomin ali pa anegdoto. Ko sem pred petimi leti prevzela to funkcijo, pet let in nekaj tednov je zdaj od tega, sem eh, svoj prvi obisk izven Evropske unije opravila v Izraelu in Palestini obiskala sem tudi Gazo. In takrat sem rekla, eh, da verjamem, da bi lahko dosegli rešitev dveh držav še tekom mojega mandata. In to je bil cilj, ki sem ga ohranjala v mislih vse čas, vseh teh pet let. In na neki točki eh, se mi je zdelo, da se temu cilju bližamo, ampak eh, vemo pa, kakšna je situacija danes. Vendar to ne pomeni, da ta perspektiva ni več veljavna, ni več možna, gre za stvar politične volje in k temu se bom še vrnila. Ampak, če bi danes eh, spet opravila ta obisk, verjetno ne bi rekla, da se mi zdi možno eh, priti do take rešitve v naslednjih mesecih ali letih. Ideja dveh držav je danes ogrožena bolj kot kdajkoli prej ogrožajo jo številne strani. Ampak moramo vedeti, da je rešitev dveh držav, in o to sem popolnoma prepričana, torej, da je še vedno to najboljša in najbolj realistična rešitev za mir in varnost eh, na svetih območjih. To je načelno in tudi pragmatično stališče. Nihče še ni predstavil nobene verodostojne alternative tej rešitvi dveh držav. Številni so proti, ampak nihče pa še ni eh, pojasnil oziroma predstavil nobenega alternativnega mnenja, ki bi, bil, ki bi bilo realistično. Um, tudi v mednarodnem pravu in pa v željah ljudi ni zaznati drugih eh, možnih rešitev. Um, mislim, da zato nobena druga rešitev ne bi bila uspešna. Naša rešitev dveh držav je stvar mednarodnega prava, pravice, pravosodja, demokracije in pa tudi realizma. In v teh letih smo res delali vse čas eh, v korist te rešitve. Delo se še vedno nadaljuje. Tudi v tako težavnih okoliščinah, kot jih imamo danes, oziroma še posebej v takšnih težkih okoliščinah. Včasih imamo vtis, eh, mi in pa naši prijatelji v arabskem svetu, da ali pa v Aziji in Afriki, da je trenutno zelo težko ohranjati to perspektivo eh, živo. Ampak še posebej v takih trenutkih eh, moramo slišati glas eh, realizma in pa modrosti. In ko se je ta cilj oddaljeval, smo mi ustrajali pri našem stališču in tudi ostajali dejavni. In uh, tudi glede vseh eh, kritičnih vprašanj smo ohranili enako mnenje. Mislim, da pri naseljih, naprimer, eh, lahko eh, v partnerstvu dosežemo dogovor na podlagi situacije iz pred letom 67. Kakršnakoli druga rešitev je nemogoča. Prav tako um, gradnja naselij ogroža rešitev dveh držav. Naprimer v um, vzhodnem Jeruzalemu se ta naselja gradijo in težko bo potem Jeruzalem uh, glavno mesto obeh držav. Mi imamo enotno evropsko stališče. Eh, številni nas pozivajo k temu, naj govorimo z enim glasom. V težkih letih. Uh, je Evropska unija ohranila enoten glas. No, prav tako glede varnosti Izraela um, smo tudi ohranili mnenje, to, da uh, um, prihajajo rakete uh, iz Palestine v Izrael. To je nespremljivo. Izrael ima pravico do varnosti. To moram povdariti. Izraelci morajo živeti v miru ampak prepričani smo pa tudi, da bo ta varnost realna in pa trajnostna samo, če bo temeljila na miru in če bo temeljila na uh, rešitvi dveh držav. V teh letih smo tudi skušali olajšati trpljenje ljudi v gazi. E, imamo tudi obrat za eh, desalinizacijo vode, za razsoljevanje vode. E, to bo zdaj podjetjem, šolam in pa bolnišnicam ter vsem državljanom gaze omogočilo dostop do pitne vode ampak problem Gaze je tudi političen in zahteva politično rešitev. Treba je odpreti prehode in uh, odpraviti zaprtost Gaze. Gaza je tudi del prihodne palestinske države in palestinci sami morajo poskrbeti za enotnost med seboj, preseči torej razlike med seboj. Eh, trenutna situacija je negotova, tako v Palestini kot v Izraelu palestinske stranke se že niso eh, spravile med sabo. Predsednik Abbas eh, eh, je izrazil namen, da bo objavil datum za volitve. V Izraelu se mogoče bližamo tretjim volitvam v enem letu in upam, da bomo dobili pogumno vodstvo in da se bomo spet lahko lotili pogajanj. Pet let po mojem prvem obisku tega območja sem še vedno prepričana, da je to cilj in da ta cilj tudi realistično lahko dosežemo. Pravzaprav mislim, da je to edina realistična eh, in trajnostna rešitev. Osebno sem tudi zelo prepričana, da eh, je med vsemi konflikti v tej regiji to konflikt, ki ga najlažje lahko rešimo, ampak seveda, če, če in to je tisto, to veliko vprašanje, če bo obstajala politična volja in če bodo mednarodni akteri spremljali ta proces. Eh, mirovnega procesa ne bo brez političnih zavez, eh, tako znotraj kot eh, zunaj tega območja. Mi na strani Evropske unije bomo vse čas podpirali, spodbujali in spremljali vsa prizadevanja za izgradno miru in varnosti in uh, bomo sodelovali pri iskanju rešitve dveh držav za Palestino in Izrael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 Rad bi se vam zahvalil za pet let vašega dela. Imeli smo vedno um, zelo iskrene razprave, izmenjavo mnen. Uh, tudi vi ste povedali, da smo veliko govorili tudi o Izraelu in o Palestini. Verjetno je to bila ena težjih zadev, ki ste jo morali obravnavati. Strinjam se um, s tem, kar ste povedali. Um, ta situacija ne bo takoj rešena, ampak vsi. Uh, v dobri veri skušamo sodelovati in prispevati k temu, da bi končno dosegli mir in stabilnost eh, v tej regiji. Ta konflikt traja že predolgo. Mm, eh, želimo torej pomagati regiji in pa tudi svetu, zato da se ta konflikt čim prej reši. Hvala za vaše delo na tem področju. Eh, želim pa tudi povedati, da je Izrael strateški partner. Eh, naš prednostni strateški partner, s katerim imamo skupno zgodovino in eh, vrednote. Eh, Izrael je tudi demokracija, tako kot Evropska unija in mi skušamo svoje načela in vizijo posredovati tudi v druge dele sveta. Izrael zelo skrbi njegova varnost. To je logično. Videli smo, koliko raket je spet poletelo iz Gaze. In spet je prišlo do zaostrovanja tega konflikta. Eh, smo pa zadovoljni, da so zdaj nasilje ustavili. Eh, ampak meni se vedno zdi, da eh, Evropska unija šele sledi američanom. Mislim, da bi mi morali biti vodilni in da bi lahko na svoj način prispevali k doseganju miru in pa varnosti. Eh, ne smemo dovoliti, da nas vodijo neki tviti. Mi moramo odločno izraziti svojo voljo. Mm, tudi tukaj eh, v Strasburu, v plenarni dvorani, eh, smo imeli srečanja in jih bomo imeli še naprej. In pomembno je ta dialog z obema stranema vzdrževati. Potem je pomembno tudi, da se označijo izdelki, ki prihajajo iz eh, eh, okupiranih ozemelj. Mislim, da bi morali mi eh, kot Evropska unija pomagati tej regiji Izraelu, pa tudi Palestini. Mogoče bomo z tako pozitivno podporo več naredili, kot pa z označevanjem izdelkov. Nikogar ne želim žaliti, nikogar ne želim postavljati pod vprašaj. Mislim, da bi mi lahko uh, se približali oziroma zagotovili približanje med Izraelom in Palestino. Ampak uh, zelo pozorno bom prisluhnil tudi kolegom in upam, da bomo lahko sodelovali. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti gospa Pieri. Visoka predstavnica, dragi kolegi, zelo smo skrbljeni zaradi nedavne izjave ZDA po nasilju v Gazi in v Palestini je Pompeo napovedal veliko spremembo ameriške politike. Dejal je, da je ustanovitev eh, izraelskih naselbin, eh, da ta ni nujno v nasprotju z mednarodnim pravom. Eh, je pa ta izjava v nasprotju z mnenjem mednarodnega sodišča in mednarodnega kazenskega sodišča in pa resolucije Združenih narodov. Zahtevam odločen odziv z vaše strani, gospa visoka predstavnica. Izraelske naselbene so nezakonite in Izrael mora prenehati z vsemi nezakonitimi dejavnostmi na palestinskem ozemlju. Pompejova izjava je le eh, še en dokaz eh, obsesivne podpore Trumpa Netanjahu. Na ta način so priznali tudi uh, izraelsko oblast nad Golansko planoto. Trump je tako zaostril konflikt na račun eh, palestincev, izraelcev in pa mednarodne skupnosti na splošno. Predsednik Trump mora razumeti, da Bližnji vzhod ni njegovo igrišče, je dom eh, milijonov izraelcev in palestincev, ki si želijo miru. Nenehno širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu in tudi v vzhodnem Jeruzalemu onemogoča sprejetje rešitve dveh neodvisnih držav. To pa je edina rešitev za eh, dolgoročen mir v tej regiji in zato podpiramo tudi sodbo Evropskega sodišča o označevanju proizvodov eh, iz izraelskih naselbin na trgu Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Vautmans iz skupine Renew. Hvala lepa. Gospa visoka predstavnica, najprej naj se vam zahvalim. V zadnjih petih letih smo se izčrpno pogovarjali z vami, tudi pozno po noči in uživala sem v tej razpravi z vami. Izrael in Palestina sta nam najbrž vzela največ časa. Prva misija izven Evropske unije Eh, je bila ravno v Izraelu in Palestini. Ampak zaradi situacije tam smo še zmeraj zaskrbljeni. Od leta 2017 naprej Izrael gradi na zahodnem bregu 12 tisoč novih stanovanj. Od leta 2009 je eh, bilo porušenih 6 tisoč eh, palestinskih stavb na Zahodnem bregu. Tudi stavbe, ki so bile izgrajene z sredstvi evropskih davkoplačevalcev. To je potrebno jasno povedati. Izrael si postopoma prizadeva za razdelitev palestinskega ozemlja in za rešitev ene države. Mesta za palestince kmalo ne bo več in tega ne moremo dopustiti. Eh, rekli ste, da je potrebna politična volja. Evropska unija se zauzema za mednarodno ureditev, ki temelji na pravilih. Zaradi tega moramo nasprotovati politiki moči Netanjaha in pa Trumpa. Nasprotovati moramo politiki nasilja, ki se le še zaustruje. Še naprej se moramo boriti za rešitev dveh držav, ki je po mojem mnenju edina možna rešitev. Gospa visoka predstavnica, to bo najbrž ena izmed vaših zadnjih razprav tukaj. Eh, v polkrožni dvorani v eh, Strasburg. Zato se obračam tudi na vašega naslednika. Aktivni moramo ostati v mirovnem procesu in odločno eh, se moramo upreti v nečivanju naših projektov. Upreti se moramo Trumpu in Netanjahu, kako ste to storili tudi vi. Še prav posebej, če teptata mednarodno pravo z nogami. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, želim vam veliko sreče tudi v vaši nadaljni karieri. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti kolegica Osalivan v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Trumpova administracija se je odločila, da prizna, Itali, eh, da prizna izraelske naselbine na palestinskem ozemlju. To je eh, zadnja izmed potez vlade, ki želi uničiti vsakršno možnost za mir. Eh, ameriška vlada eh, je ponovno prekršila mednarodno pravo in eh, onemogočila preživetje kakršnekoli palestinske države. Izrael ima seveda pravico do obstoja, ampak nezakonita zasedba ozemlja bi vsekakor morala biti predmet razprave. Mislim, da si vsi želimo eh, dolgotrajne in mirne rešitve, ki bo ustrezala obema stranema. Nasilna pridružitev je korak eh, stran od eh, sporazuma dveh držav. Kaj pa to pomeni za Evropsko unijo? Vemo, da ZDA niso in ne bodo zanesljiva partnerica v tem procesu. Zaradi tega je Evropska unija vodilna mednarodna sila, ki želi dolgotrajno rešitev za to regijo. Delovati mora kot eh, pošten posrednik v pogajanjih med Izraelom in Palestino. Hkrati pa moramo razmisliti tudi o tem, kako lahko kot gospodarska unija vplivamo na situacijo. Ne morem podpreti gospodarske dejavnosti, ki potekajo na zemlji, eh, ki eh, Izraelu ne pripada. In zaradi tega bi morali biti prepovedane, bi morali biti prepovedani proizvodi, ki prihajajo iz eh, teh območij. Izrael, Irska vlada bi morala spoštovati ženevsko konvencijo. Trenutno proizvode iz izraelskih naselbin uvažamo v Evropsko unijo zaradi sporazuma z Izraelom, ampak ta eh, ne zauzema eh, nezakonitih eh, izraelskih naselbin. Zakaj torej to dovoljujemo še naprej? Najlepša hvala. Gospod Fest, v imenu skupine ID. Ja, dank, Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa Mogherini. Dejali ste, da je rešitev dveh držav najboljša, eh, najbolj pragmatična in najtrajnejša rešitev. To sicer drži. Ampak eh, rešitev dveh držav eh, je plot eh, izgubljenega stika z resničnostjo Evropske unije. Ali bo ta rešitev prinesla mir? Zagotovo ne. Jaser Arafat je eh, zavrnil zelo velikodušno ponudbo leta 2000 eh, in kasneje enako eh, storil Mahmud Abbas. Abbas je zahteval takojšno osvoboditev Palestine ob umoru Izraelcev. Hamasu ne eh, gre eh, za Gazo ali pa Zahodni breg, eh, želijo Tel Aviv in na vse zadnje tudi Jeruzalem. Gospa Mogherini, govorili ste o politični voli, ki bo potrebna za rešitev tega problema. Prosim, spoznajte že enkrat, da tudi palestinska palestinska vlada ne kaže te politične volje in zaradi tega je vaša politika, politika eh, dveh držav, eh, napačna politika. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti EKR in kolega Ruiz. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Izjava eh, zunanjega ministra Pompeja je povzročila vznemirjenje, kljub temu pa govori eh, nekaj tudi te izjavi v prid. Kaj ti, eh, če os, naselbine označimo za nezakonite, s tem ne upoštevamo resnične situacije v Palestini in Izraelu, na ta način tudi ne bomo olajšali pogajanj, poleg tega pa tudi pozabljamo, da si je Izrael z zgodovinskega vidika povsem zakonito pridobil ta območja. To eh, niso zasedena območja, ampak sporna območja, kjer eh, lahko rešitev najdemo zgolj za pogajanje. In pozivam visoko predstavnico, da ne zapravlja energije z eh, sporom z ZDA, kaj ti tam premika ne bo. Namesto tega bi se morali usmeriti na ukrepe, ki bodo dejansko obrodili sadove. Naredimo konec neposredni podpori teroristom in pa njihovim družinam eh, preko eh, palestinske oblasti. Naredimo konec eh, plačilom UNRVI, kajti že leta je situacija beguncev nezdrava. Eh, potrebna pa je tudi strožja politika do Irana, ki igra dvomljivo vlogo v regiji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Pineta. Hvala. Najprej želim čestitati gospe Mogherini za izjavo, ki jo je podala po izjavi Pompeja. Mm. Eh, ko je šlo za nezakonite naselbine na okupiranem ozemlju. Želim čestitati za vsebino te izjave in pa tudi za hitro ukrepanje. Mislim, da je tekom celega mandata delovala zelo pozitivno. Upam, da bo tako tudi eh, z gospodom Borelom v prihodnje. No, želim pa vam povedati naslednje, gospa Mogherini. Čeprav so te izjave prišle v pravem času, bile so potrebne in so tudi vsebinsko pomembne, zato ker um, se opozarja Izrael s temi izjavami na kršene človekovih pravic ljudi v Palestini, ampak učinek je bil zelo omejen, to moramo priznati. Um, do dogovorov um, Združenih narodov pridemo po zaslugi. Um, palestinske velikodušnosti, 78 odstotkov svojega ozemlja so um, prepustili eh, Izraelu in to je zapisano v sporazumu. Izrael pa od prvega trenutka naprej ne spoštuje teh dogovorov. Kršili so tudi mednarodno pravo in pa resolucije Združenih narodov. E, Palestina je izpolnila vse svoje zaveze. No, um, kaj počne Izrael? Uh, bombardira civilno prebivalstvo v Gazi, blokiral je Gazo. Potem eh, pred kratkim je prišlo do zadnjega napada. Uh, in eh, kakršenkoli problem ima Netanjahu, ga rešuje z bombardiranjem Gaze. Prosim vas, da eh, preidemo z besed na ukrepe, na dejstva priznati je treba palestinsko državo. Evropska unija bi morala to narediti in eh, spodbujati države članice, da eh, tudi to naredijo. Najlepša hvala. Rada bi vas prosila, da se držite časa za govor in da spoštujete tudi svoje kolege, s tem, da ne prekoračite časa. Naslednji pa je na vrsti kolega Forman iz skupine nepovezanih poslancev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Laž je, da so eh, izraelske naselbine nezakonite. Sporne so, nezakonite pa ne. Že v 20 eh, letih je bil sprejet sporazum, ki ga je potrdila Liga narodov leta 1922 eh, in noben drugi mednarodni sporazum tega dogovora ni odpravil in uh, Zahodni breg nikoli ni bil suverena država. Uh, ko je izbruhnila vojna med uh, Arabci in uh, Židi, uh, aneksija nikoli ni bila priznana, namreč pridružitev strani Jordanije in potem je sledila uh, šestdnevna vojna. Uh, kjer Izrael ni prekoračil eh, mednarodnih določil. Tudi torej, tisti, ki pravijo, da eh, so te naselbine nezakonite, ne upoštevajo resolucijo iz Ženeve iz leta 1949. Sedaj morajo eh, proizvodi iz izraelskih naselbin imeti drugačno oznako kot drugi izdelki iz izraelskega ozemlja. Ta rasistična odločitev in lahko bi se spomnili na še kakšno iz preteklosti, ne bo doprinesla k miru. Izraelske naselbe ne bodo nezakonite šele, ko eh, bo tako eh, odločeno v okviru mednarodnega prava. Zdi se, da Evropska unija eh, deluje po načelu, večkrat bomo nekaj ponovili, bolj nam bodo drugi verjeli. Čas je, da se to spremeni. Najlepša hvala. Zaključili smo z eh, govorci v imenu eh, političnih skupin, sedaj pa gospa Zovko. Gospa visoka predstavnica, gospa predsedujoča, najlepša hvala za te pozitivne besede v zvezi z vzpostavitvijo miru med Izraelom in Palestino. Mir med Izraelom in Palestino uh, mora biti trajen in to lahko zlahka.